Zapisnik včerajšnjega zasedanja je na voljo, ima kdo kaj eh, proti, nasprotuje kdo, zgleda, da ne, v tem primeru je zapisnik sprejet.